jutri od 9 do 1 in od 3 do 5. Dnevni red je objavljen za to delno zasedanje na internetu, sedaj pa razpravo zaključujemo.